friends, uh, members, uh, we have... Spoštovane kolegice in kolegi, izgubili smo že 8 minut tega sestanka, te ure, ki jo bomo preživeli skupaj s komisarko Tajsenovo. Lepo vas pozdravljamo. Imate besedo, potem pa bodo priložnost dobili še poroče Valka in pa poročevalce Sence. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da sem danes z vami v odboru za zaposlovanje na Evropskem parlamentu. Veseli me, da vam lahko predstavim predlog za prenovitev pravil o usklajevanju sistemov socialne varnosti. Kot veste, je bil ta dosej opredeljen kot zakonodajna prioriteta v skupni deklaraciji treh institucij. Najprej čestitam poročevalcu gospodu Balašu in želim tako njemu kot tudi vsem poročevalcem v senci veliko sreče, tako da bomo lahko čim hitreje napredovali pri tem pomembnem dosjeju. Ko evropejce povprašamo, katera je najbolj cenjena pravica, nas pogosto opozorijo na pravico do prostega gibanja znotraj Evropske unije. Prosto gibanje ljudi ne bi bilo mogoče v praksi brez evropskih pravil in usklajevanja sistemov socialne varnosti. Ta pravila jamčijo državljanom, da ne izgubijo socialne zaščite, ko se preselijo v drugo državo članico seveda države članice obdržijo pristojnost za organizacijo in pa izvajanje sistemov socialne varnosti. In to je tudi skladno z določbami pogodbe, kot veste. Pravila v uredbi enostavno določajo, v kateri sistem spada mobilni evropski državljan. Zlato pravilo vzglejevanja sistema socialne varnosti je, da morajo biti državljani vedno zajeti v en sistem in le v en sistem. To je načelo enotnosti. In tam, kjer prispevajo ali pa so prispevali, imajo lahko tudi te pravice. Ta pravila niso nova, obstajajo že od leta 1959 in od takrat naprej se ta pravila tudi posodabljajo. Vprašanje, ki se zastavlja, je, zakaj potrebujemo prenovitev. Zato, da bomo lahko upoštevali številne pravne, gospodarske in pa družbene spremembe. Naš predlog temeli na delu in predlogih strokovnjakov držav članic. Gre za strokovnjake, ki so zadolženi z razlaganjem in izvajanjem kompleksnih pravil, ki jih vsak dan predlaga Evropska komisija kaj predlagamo, posodobitev na štirih področjih. Prvič, pri brezposobnosti. Iskalcem zaposlitve priporočamo, da prevzamejo podporo v drugo državo članico za šest mesecev na mesto za trenutnih tri mesece. Zakaj sem to predlagala? Trenutno smo gotovili, da imamo milijon evropskih iskalcev dela, ki išče zaposlito v drugi državi članici kot v matični. In v nekaterih državah članicah je stopna brezposobnosti zelo visoka, drugot pa primankuje delovne sile, zato Evropska unija prav gotovo potrebuje mobilnost delovcev. Obenem pa moramo zagotoviti, da bodo državljani mobilni v okviru pogojev, ki bodo pravični. Pravični za vse in obenem ne bodo omogočali zlorabe pravil. Kaj predlagam? Ko se nekdo kvalificira za podporo za brezposelnosti oziroma za dejatve v državi članici, ki je ponovali delala, mora dejatve seboj prenesti za šest mesecev na mesto tri mesece, tako kot je zdaj. Če menijo, da bodo imeli boljšo možnost najti službo v drugi državi članici. Prispevali so torej v sistem v tisti državi članici, kjer so upravičeni to dejato in strokovnjaki za področje dejatev pravijo, da mora biti izpolnjeni pogoji. Oseba mora biti brezposelna zupr svojo voljo in odgovorna država članica seveda ima pristojnosti, da to preverja. V času sedmih dni se mora oseba registrirati pri Zavodu za zaposlovanje v države članici, kamor se preseli in začeti delovati skladno z politiko dela tam. In urad za zaposlovanje mora vsak mesec obveščati pristojne organe odgovorne države članice glede truda, ki ga iskalec vživa iskanje nove zaposlitve. Predlagam tudi spremembo pri čezmejnih delavcih. Torej gre za delavce, ki živijo v eni državi članici, pa delajo v drugi, to pa se vračajo domov čez mejo vsak dan ali pa vsak teden. Država članica, kjer uplačujejo prispevke, mora plačati socialne dejatve. Pod pogojem, da delavec tam dela vsaj eno leto, torej 12 mesecev. To je pravičnejši, enostavnejši sistem, kot ga ponuja trenutna pravila. Na to pa še dejatve za brezposelne. Predlagamo, da morajo ljudje najprej delati tri mesece v neki državi članici, predn se lahko upoštevajo obdobje iz prejšnjih zavarovanj, ki naj bi jih upoštevali pri dejatvah za brezposobnost. Torej, gre za kumulativno seštevanje teh dob. Zaposlitve. Na osnovi tega se opredeli, ali je kdo upravičen, dodajati ali ne. Potem predlagamo skupno predelitev dolgo ročnih dajatov. Potem bo jasno tudi, kako naj bi takšne dajatve obravnavali v čezmejnih kontekstih in do katerih dolgoročnih dajatov so državljani upravičeni, ko se preselijo v tujino. V tretjem delu obravnavamo dostop gospodarsko neaktivnih državljanov do socialnih dejatov. Slišal sem za nekatere primere državljanov, ki v številnih državah članicah sprašujejo, kako ne bi bilo s pogoji, v katerih imajo dostop do dejatov. Takšni pomisleki so pogosto osnovani na nerazumevanju trenutnih pravil, vendar tega ne smemo ignorirati. Evropska unija mora ohraniti pravico do prostega gibanja in zato moramo obrazložiti ljudem, zakaj imamo takšna pravila, zakaj so pravična in kako jih izvršujemo. In predlog Evropske komisije kodificira pomembne sodbe Evropskega sodišča, obeno pa navaja, da prosto gibanje še ne pomeni, brezpogojnega prostega dostopa do socialnih dejatov v drugih državah članicah. Države članice lahko dostop do socialnih dejatov pogojujejo z zakonitim krajem prebivanja. Mobilni državljan torej ima imeti na voljo tudi ustrezne dohodke in pa celovito kritje. To tako ali tako že je trenutni sistem, vendar pa je to načelo v našem predlogu bolj izrecno navedeno obenem je obrazloženo tudi, koliko to zadeva. Torej, tisti, ki upravičeni niso tisti, ki ne delajo in ki ne iščejo aktivno zaposlitve. Potem pa usklajujemo tudi terminologijo glede usklajevanja sistemov socialne varnosti pri napotitvi delavcev, vendar pa s tem ne spremenjujemo pravil socialne varnosti za napotene delavce napoteni no, delci so še vedno podvršeni sistemu socialne varnosti v državi izvora, torej v domači državi, če se jih napoti v tujino za manj kot 24 mesecev. V predlogu Evropskega parlamenta piše, da potrebujemo bolj jasne postopke za preverjanje status socialne varnosti napotenih delcev in da odkrivamo morebitne zlorabe Ti predlogi temeljijo na zelo koristnih informacijah, ki smo jih dobili strani ad hoc delovne skupine na komisiji. Na to pa še nekaj, česar nimamo v predlogu. Evropska komisija se je odločila, da ne unese nobenih sprememb v predpise, ki veljajo za otroške dejatve. Kljub javnem mnenju v nekaterih državah članicah glede tega vprašanja. Obstoječi dokazi tako v smislu gospodarskega učinka, kot tudi regulativnega bremena ne podpirajo spremembe na tem področju. Poleg tega sama verjamem, da Evropska unija ne more po eni strani govoriti, da imajo ljudje enako pravico do iste plače na istem mestu, obenem pa sprejemamo, da ljudje, ki na enak način prispevajo k istemu sistemu socialne varnosti, prejemajo različne stopne dejatev, glede na to, kje živijo oni in njihovi otroci. Tukaj gre za vprašanje ravnovesja in pravičnosti, s čimer se dotekamo, dotikamo srča evropske ideje. Zavedam se, da je bilo to predvideno nekoliko drugačne, drugačno, tudi v primeru dogovora z Združenim kraljestvom. Voditelji so se takrat sporazumeli v upanju, da, lahko, da bo lahko Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. In za nekatere države članice je bila ta poravnava težavna. Poravnava pa vključuje še eno določbo, določbo zaradi katere je celotni dogovor neveljaven, kar je samo da ena posledica izida referenduma o brexitu. Spoštovane poslanke in poslanci, predlagane spremembe bodo zagotovile večjo transparentnost, pravno gotovost in pa pravičnost za mobilne državljane, pristojne organe in pa za davkoplačevalce. Obenem bomo omogočili boljše prosto gibanje, državam članicam pa dali boljše orode in mehanizme za izogibanje zlorabi. Še vedno poteka dialog z državami članicami, z Evropskim parlamentom, pa tudi z drugimi deležniki. Prisluhnili smo vsem, ki imajo stališče o povezavi s tem in storila bom vse, kar je v mojih močeh, zato da bom omogočila hiter prehod v takšen sistem s tem dosejem, ki je eden od prioritet medinstitucionalnega dogovora za leto 2017. Na voljo sem vam seveda za nadaljno razpravo o tem vprašanju. To razpravo zelo cenim in veselim se skupnega sodelovanja. Prepričana sem, da bomo prišli do najboljšega izida tako za Evropsko unijo, kot za naše državljane. Najlepša hvala in če bo dovolj časa za vprašanje, gospa predsednica, vam bom na voljo. Najlepša hvala, prav gotovo bo kar nekaj vprašanj. Besedo bom predala poročevalcev in pa poročevalcem v senci če se boste držali največ dveh minut, potem bo morda časa še za nekaj dodatnih intervencij. Najprej gospod Balaš, dve minute imate na voljo. Gospa komisarka, najlepša hvala za vašo jasnost, pa tudi za udeležbo na tem sestanku. Dobro je, da prevzemamo ustrezno metodologijo pri usklajevanju sistemu socialne varnosti. Danes potrebujemo nov predlog, te predloge imamo, so predvsej konkretni, natančni in zdaj mora Evropski parlament o tem razpravljati. Ne vem, ali lahko, ali lahko že danes predstavim nekatere smernice, to bomo storili pozneje, ko bomo lahko to preučili poglobljeno tudi z poročevalcem v senci. Morda pa bi bilo dobro, da opozorim na nekatere metodološke vidike, pa tudi na previdnost. Govorili ste o previdnosti in sicer ste omenili o vprašanju Brexita. Vse je treba analizirati, preučiti vse morebitne posledice za tranzicijsko obdobje, torej med odločitvijo britanske vlade in pa dejanskim izvajanjem. Torej, kako se bomo lotili tega novega dejstva v prehodnem obdobju, pa tudi pri delu, ki ga bomo upravili na ravni usklajevanja sistema socialne varnosti. Drugi vsebinski element, pri katerem moramo biti danes previdni, je prav gotovo pomemben. Države članice se moramo o tem posvetovati in poglobljeno razmišljati. Govorim o socialnih partnerjih. Ali so to delodajalci, ali so to delovski sindikati. V vsakem primeru moramo vse te strani vključiti v današnjo razpravo, zato da bomo čim bolj obveščeni o tem, kakšne so žele, kakšni so pomisleki, kakšne so zahteve. Sicer zahteve ne pomenijo, da jih moramo tudi samodejno sprejemati, vendar pa Evropski parlament mora opraviti poglobljen dialog z civilno družbo in pa njihovimi predstavniki. To je zelo pomembno. Zaključil bom, gospa predsednica, z naslednjimi besedami. Mislim, da si ti predlogi zaslužijo naše podpore, vsaj v splošnem smislu, seveda pod pogojem, da jih dopolnimo in poglobimo. Mislim, da moramo predvideti tudi konkretno razpravo s poročevalci v Senci, preden se pogovorimo o tem predlogu. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod Šulce. Dve minuti. Ausschuss zur Verfügung stehen und ich Gospa komisarka Tajsnova, hvala lepa, da ste danes na voljo v odboru EMPL. To, kar je predložila komisija, se nam zdi zelo dobra podlaga. Parlament lahko dobro dela z njo. Moramo olajšati prost pretok na ravni Evropske unije. Dovolite mi, da se dotaknem, dotaknem dveh točk. Omenili ste ju tudi že vi. Eno so družinske dejatve in pa njihov izvoz. Zdaj ne vem, tukaj govorimo konec koncev samo o enem odstotku, tako da bi morali tudi to upoštevati. Zdaj, ko ste to vprašanje pojasnili, ne razumem popolnoma. Uh, ali je bilo to ponujeno Britaniji že pred Brexitom in ali se to zdaj ne bo še enkrat ponavljalo. Mislim, da moramo o tem tudi še razpravljati. V odboru eh, smo odprti do razprave o tej tematiki, ne smemo je zanemariti. Potem pa je tukaj še eno vprašanje in sicer gre za uh, sodbe Evropskega sodišča, kako bodo te kodificirane, recimo, če omenim sodbo ali Manovič. Mislim, da potrebujemo več pravne jasnosti. In potem še ena točka, še tretja, ta pa se nanaša na dejatve za brezposelnost in pa na njihov izvoz. Gre za podaljšanje streh na šest mesecev postavlja se vprašanje, zakaj šest mesecev, zakaj ne bi bilo možno kar celotno obdobje. No, toliko v teh dveh minutah. Hvala lepa. Hvala, gospa Harkin. Dve minuti. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljam, gospe komisarke. Mislim, da je namen tega predloga in ta namen tudi v večji meri dosega vzpostaviti boljšo povezavo med krajem, kjer se uplačuje prispevke in krajem, kjer se izplačuje dejatve. Na ta način naj bi poskrbeli za ustrezno finančno distribucijo med državami članicami. Zahvaljujem se vam za ta predlog, to je pomemben korak na poti do doseganja tega cilja. Dve vprašanje imam in pri tem bi se navezala na to, kar je povedal gospod Šulce. Govoril je o predlogu oziroma ponudbi za Združeno kraljestvo, ki smo ga imeli enkrat, te ponudbe zdaj ni več. Mislim, da ste govorili tudi o nekem znesku, eden odstotek ali dva. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi videli, kako je s porazdelitvijo po posamečnih državah članicah. Zanima me, ali te podatke imate, saj bo breme za nekatere države članice izraziteše kot za druge, še posebej za manjše države članice. Tudi to moramo upoštevati. Um, also, I... To je razprava, ki nas še čaka. Imam pa še eno vprašanje, glede tega, kar ste povedali, gre za vaš odziv na vprašanje. In sicer, kako naj bi bile socialne dejatve odvisne od pravice do stalnega prebivališča? tukaj gre za zadevo 38 skozi 2014 Evropska komisija proti Združenemu kraljestvu in decembra 2016 so povedali, da je bilo obrazloženo, kako je s pravicami do socialnih dejatov. Evropska komisija je analizirala sodbo, zato da bi oblikovala svoje sklepe. Torej, plačilo socialnih dajatov ni bila ocenjena kot oblika diskriminacije v takšni obliki in to torej ne bi bila kršitev. Zanima me, kakšen je vaš komentar glede tega in kako ste to upoštevali pri tem predlogu. Nekaj, kar ste povedali, je bilo, da naj bi se pri predlogu opirali na sodbe sodišča. Naslednja govornica je Jean Lambert v imenu zelenih. Dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsednica, hvala, gospa komisarka. Več vidikov tega predloga lahko pozdravimo. Osebno sem zelo zadovoljna, da niste vključili sprememb glede otroških dejatov v ta dokument. Tukaj šlo bolj za politično manevriranje, kot pa nekaj, kar bi bilo povezano z enakostjo na delovnem mestu in zato me veseli, da se to ni preneslo v ta predlog. V smislu podaljšanja obdobja, ko se lahko ljudje preselijo, ko jih če zaposlitev naša politična skupina to v širših potezah podpira. Potem pa še to trimesečno obdobje, prednjem lahko zahtevate dajatve druge, to je treba opredeliti. Za številne ljudje so ti prvi meseci zaposlitve začasni ali pa gre tukaj za občasno, honorarno delo. Zato mora biti jasno, kako bomo upoštevali tudi takšne situacije. Prav tako se strinjam z dejstvom, da v primeru sistema socialne varnosti ne skušamo reševati problematike napotitve delavcev znotraj sistema socialne varnosti. Še posebej glede na to, da imamo takšen razpon različnih napotenih delavcev, od tistih, ki so napoteni za nekaj dni, do tistih, ki so napoteni za daljši čas. Na to pa še vprašanje glede stalnega prebivališča in pa dostopa do socialnih dajatov. To bomo morali poglobljeno obravnavati in poskrbeti za to, da ne bodo nekateri izpadli iz področja uporabe, ko gre za dolgoročno bivanje. Nekatere slabe odločitve države članice namreč lahko pripeljajo do težav za zadevane posameznike. In zato, ker gre za usklajevanje sistemov socialne varnosti, vemo, da lahko predvidevamo tudi nekatere določbe, ki so lahko problematične v smislu tranzicije. Ugotoviti moramo, kakšno podporo imajo na voljo ljudje v prehodnem obdobju, zato da ne bodo padli v vrzel med dvema sistemova države članice. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa v imenu IKR. E Hilda Stevens, ki je ravno kar prispela, imate na voljo dve minuti. I'll repeat, we are, we are very um, interested that you keep the time to... Prosila bi, da se držite časovnice, dve minuti imate na voljo za svoje komentare in vprašanja. Moramo predvideti še nekaj časa za odgovore komisarke. Gospa Stevens, izvolite. Dank u wel, voorzitter. Uh, excuseer mij dat ik iets te laat ben gekomen, maar ik zat vast in de Libicom. Najlepša hvala se pravčujem, da sem pozna, morala sem biti še na sestanku odbora Libe. Danes sem imela pred seboj zelo težko delo, saj se vsi odbori sestajajo v bistvem času. No, tukaj sem, zahvaljujem se komisarki Tasenovi za njen trud da je na ta način postavila nekatere pomene mejnike na tem političnem področju. To je pomembna razprava o usklajevanju sistemu socialne varnosti. Turizem v obliki socialnih dejatov je vprašanje, problematika, s katero se ukvarjamo že kar nekaj časa v naši politični skupini. Deležni smo bili tudi precejšnje podpore pri našem stališču strani evropskih državljanov. Saj je to močno vezano tudi na davkoplačevalce, ki morajo plačevati davke. Te davke pa je na to treba uporabiti za ljudi, ki so upravičeni do socialnih dajatov. Moramo pa priprečiti zlorabo strani tistih ljudi, ki nikoli niso uplačevali prispevkov v določeno državo, na to pa imajo od tam dejatve. Torej, seveda ljudje lahko delajo pri nas, tukaj in druge in to se mora tudi dogajati. Vendar pa je to treba izpeljati na korekten način in poskrbeti, da se zaradi tega ne izgubljajo delovna mesta in pa sredstva državljano posamezne države članice. Moramo okrepiti socialne pravice. Vsakdo, ki pride v Belgijo in išče zaposlitev, popolnoma v redu, to lahko stori, vendar pa mora obenem tudi prispevati k našemu socialnemu sistemu. Če želijo biti upravičeni do socialnih dejatov iz tega sistema, mora tudi prispevati. To je logično. Moramo se izogniti socialnemu dumpingu. To je pa v zadju tega predloga. Seveda smo govorili tudi o napotitvi delavcev. Skladno s trenutno zakonodajo bi bilo najdaljše trajanje za to, dve leti, dve leti dela v druge države članice brez plaševanja prispevkov. In takrat ne bi plačevali prispevke v svoje države izvora. Če si vzamemo Belgijo kot specifičen primer, bi šlo tukaj za nekakšno izločanje belgijskih delavcev iz trga dela, saj ne morejo biti konkurenčni ljudem, ki prihajajo iz drugih držav članic in so deležni nižjih plač. To ni pravičen sistem. Vedno govorimo o istem plačilu za isto delo na istem delovnem mestu. In to mora biti vezano tudi na socialne dajatve oziroma prispevke. Iz teh razlogov predlagamo, da ocenimo tudi situacijo v tveganih sektorjih in da določimo omejitev za napoten delavce v dolžini šestih mesecev. Potem pa se države članice same odločijo, kateri so tisti tvegani sektori v posamezni državi članici. Naprimer, gradbinski sektor. To je tvegan sektor dela, saj tam ni nobene prave konkurence. Najlepša hvala. Komisija, mislim, da smo vsi razumeli to argumentacijo, zdaj pa bo dobila besedo komisarka da bo lahko odgovorila na vprašanje do zdaj. Na to upa, upam, da bomo imeli čas še za nekaj vprašanj. E? Okay, uh... Ne, še nekoga imamo na seznamu. Najprej Gue, dve minuti. Gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias, komisar. Najlepša hvala, gospa predsednica. Usklajevanje sistemov socialne varnosti je izjemnega pomena. Glede na najnovejše podatke, 11 milijonov evropskih državljanov ponovadi biva v državi članci, ki je njihova matična država članica. Na to je še dodatnih 2 milijonov napotenih delovcev in pa milijon in pol čezmenih delovcev. Ta situacija se spreminja v dolgih letih številni imajo torej dostop do različnih sistemov socialne varnosti v Evropski uniji. Glede številnih vidikov bomo vložili predloge spremem, vendar menimo, da gre vaš predlako pravo smer. Prenosljivo, prenosljivost socialnih dejatov, pa tudi to, kar velja za otroške dejatve. Ni pa ta predlog dovolj vsega, konkreten glede napotitve delavcev in pa same mobilnosti delavcev. Dve vprašanje imam. Zakaj ste se odločili napotitev podaljšati na 24-mesečno obdobje? Če večina napotenih delavcev danes dela 4 do 6 mesecev. Ali ne bi torej omogočili socialne dejatve za te delavce? ne vem. Mislim, da bi morali vsekakor upoštevati nekakšno jedro minimalnih pravic za napotene delovce in se s tem izogniti damp socialnemu dumpingu v Evropski uniji. Pa še drugo, kar je pa še bolj resno. Mislim, da ne moremo utemeljiti izgube pravice za brezposelne delovce. S tem smo ogrozili samo načelo evropskega državljanstva. Tukaj govorim o nekaterih, ki so lahko izgnani iz države članice, ko izgubijo službo. Obenem se pogovarjamo o prosti mobilnosti in izganjamo naprimer španske in portugalske delovce iz Belgije. To bi morala Evropska komisija obsoditi. Zdaj pa ima besedo gospa Tyson, ki lahko gospoda kratke in jedrnate odgovore, tako da bodo tudi drugi lahko imeli dodatno vprašanje. Uh, uh hvala, bom govorila o nizozemščini, če dovolite. In hvala lepa tolmačem. Hvala torej. Kot prvo, vam želim veliko uspeha. Vsem pročevalcem oziroma pročevalcem v senci in upam, da bomo dosegli napredek pri tem doseju. Nekdo je zastavil vprašanje glede Brexita. No, gledajte, ko se začne pogajanja po členu 50, um, ehm, torej si bodo stvari morda spremenili, ampak zaenkrat je kot je. Združeno kraljestvo je ena izmed držav članic Evropske unije z vsemi pravicami, ki veljajo in imajo torej, državljane, ki imajo iste pravice kot vsi drugi evropski državljani. In seveda moramo razmisliti o tem, kakšen dogovor bo sklenjen. Združenim kraljestvom poznaje. Ampak danes, trenutno, dokler se nič ne spremeni, nič ne odloči, bomo v isti situaciji kot sicer. Potem otroške dejatve, zakaj ničesar ne spreminjamo, torej pri indeksacijski eh, stopni teh dejatev, glede na stroške bivanja v državi. kjer starši živijo. Zakaj smo to pogledali? Pogledali smo količino zneske teh otroških dejatev in kakšne so dejatve plačane um, starši, ki živijo zunaj države. Torej, to je okoli en odstotek. Če bi to morali indeksirati, bi bilo to manj kot en odstotek celotnega stroška, celotnega zneska. Torej, veliko birokracije bi to pomenilo tudi za države članice, kajti to bi morali indeksirati glede na strošek življenja vsake posameče države članice. Bilo bi treba pogledati, naprimer, situacijo po vsaki državi članici. Lahko bi se zgodilo, da bi morali znižati dejatve, ampak v odročnih primerih bi jih pa morali zvišati, pač odvisno. In če to organizirate za vse državljane, ki imajo pravico do dajatev iz določenega sistema, potem veste, bo treba marsikaj upoštevati pri vsem tem. Torej vse to smo poskušali spoštovati in za nas je bistveno to, da imamo jasna pravila, ki jo čim bolj enostavno izvajati v praksi. Indeksacija ne bi bila ravno enostavna. In prav tako želimo čim bolj pravičen sistem. Pogledali smo naprimer na potene delavce in tam želimo torej isto plačo za isto delo na istem delovnem mestu. Torej potrebujemo strezne povezave med vsem tem. Na vsak način pa mislimo, da moramo ohraniti iste povezave, torej tudi med državo, kjer plačaš prispevke in pa državo, kjer potem um, terjaš dajatve. Če bi moral to početi v drugi državi, članici, potem bi moral imeti torej, iste dejatve za iste prispevke v iste države članice. In tukaj se nam je zdelo, da to ne bi bilo smiselno početi, torej da ne bi bilo smiselno spremljati že obstoječih predpisov. Toliko glede otroških dajatev. Sedaj pa dajatve za brezposobnost, te bodo sedaj mobilne, tako da bodo lahko ljudje pridobili te dajatve za brezposobnost, torej, za kateri imajo pravico v prvi začetni državi, eh, to lahko potem izvozijo v drugo državo za šest mesecev. Zakaj ne za neomejeno obdobje, bi se kdo vprašal. No, gledajte, saj vemo, da obstaja neko smiselno obdobje, v okviru katerega lahko delavec najde delo. Torej, šest mesecev se nam zdi razumno obdobje, tri mesece je nekoliko prekratko. Torej, šestmesečni rok se nam zdi razumen. Seveda torej lahko te dejatve izvozijo v drugo državo, kjer imajo boljše možnosti za delo, da najdejo novo delo. To se zdi smiselno. Potem ste omenili tudi sodbe sodišča Evropske skupnosti. Ja, to je sodba Alimanovič. To je ena zadeva, ki se nanaša na socialno varstvo. Tukaj ne gre za ureditev socialnega varstva na splošno. Torej, to v bistvu ne spada pod ta instrument eh, per se. In um, potem britanski primer, ta pa se je nanašal na socialno varstvo in to bo kodificirano. Kaj to pomeni? Nekdo bi imel dostop do sistema, In ta mora ohraniti pravico do tega sistema na vsak način. Sveda se potem lahko zavrne dostop in tukaj govorimo o ekonomsko neaktivnih osebah. Torej tukaj ne govorimo o iskalcih zaposlitve, ampak govorimo o neaktivnih osebah na trgu dela. In potem tukaj povezava med usklajevanjem socialne varnosti in pa napotenimi delavci zakaj je obdobje dveh let, zakaj bi dali napotenim delovcem dve leti. Pri tem obdobju za plačevanje socialnih prispevkov v državi, kjer ima delovno pogodbo. Ne želimo ustvariti preveč upravnega bremena in birokracije. Napoteni delavci so pogosto napoteni redno. In če morajo vsakeč znova vse to početi, vsakeč, ko grejo v drugo državo, bi bilo vse skupaj zelo kompleksno in to bi res pomenilo ogromno birokracije za vse, torej za zaposlene kot prvo. Kajti potem bi morali predložiti vse dokumente in šele potem bi lahko dobili dejatve. In to je zelo, zelo kompleksno vse skupaj. Prav tako smo želeli ohraniti to dvoletno obdobje, ker smo želeli stvari čim bolj skrajšati. Prav tako pa smo želeli poskrbeti za to, da bomo vendarle imeli tudi enostavno izvajanje vseh štirih svoboščin po državah članicah. To pomeni tudi uh, svoboda do zagotavljanja storitev. Želimo se boriti proti zlorabam in če to želimo storiti, potem je treba doseči pravo ravnoteže. Pri napotenih delovcih se nam je zdelo, da trenutni sistem je smiselen kajti če ne se mi zdi, da če bomo to začeli spreminjati, da bi bilo to v nasprotju s tem, kar sploh želimo doseči pri prostem pretoku storitev. In to bi potem poslabšalo možnosti za iskanje zaposlitve. Morda bi celo izgubili nekaj delovnih mest v Evropski uniji in tega si nišče ne želi. Hvala. Uh, Hvala lepa. No, ura teče, nič ne reče upam, da lahko slišimo še dve vprašanje. Tisti, ki niso poročevalci v senci, oziroma poročevalci. Gospod Man, minuta. In potem še utrištajno um, tudi minuta. Man, najprej. Marjane. Hvala lepa, gospa komisarka, ljuba Marjane. Dobro se mi zdi, da se začne taka pobuda nismo še našli nekih standardiziranih načinov, tako moramo razpravljati. Imam samo minuto na voljo, zato veliko <laughs> moram izpustiti. Par stvari pa moram povdariti. Preglednost, vključevanje socialnih eh, partnerjev, zlasti eh, sindikatov. Tukaj moramo zagotoviti ustrezno ravnovesje. Potem je pomembna tudi pravičnost. Trenutno je tako, da so včatih, včasih težave v posamečnih državah, članicah, voda na mlin populistov in eh, na koncu se izkoriščajo uh, socialne dejatve, eh, izkoriščajo jih tisti, ki niso nikoli uplačevali. Zato trdim, da potrebujemo inteligentno rešitev. Uh, O podrobnostih pa seveda, kdaj kasneje v eno minuto nisem mogel spraviti vsega. Jutta Steindruck. Generell, uh, ja... Na splošno se mi zdi, da je treba predlog komisije pozdraviti, recimo kar zadeva otroške dodatke, dejatve za brezposelnost. No, ko pa govorimo o indeksaciji, menim, da tukaj delamo zoper eh, evropske interese. Eh, Dosti krat eh, bo tudi, to tudi voda na mlin populistom. No, komisija je vsekakor upoštevala najnovejše sodbe Evropskega sodišča. Zdi se mi pa škoda, da socialni partneri niso bili toliko vključeni upravna komisija ne more nadomestiti intenzivnega dialoga med socialnimi partnerji. Potem pa imam še vprašanje v zvezi z napotitvami. 8.3 imamo opredelitve, ki so nekoliko v nasprotju z direktivo o napotitvah. Potrebujemo večjo jasnost. Imamo torej različne opredelitve pojmov in pa merila in zato menim, da da je treba na tem še delati. Recimo v členu 12 komisija govori o napotenem delavcu, v istem stavku pa omeni potem poslanega delavca. Tukaj pa je razlika. Tako da mislim, da moramo še kaj postoriti, da ne bomo imeli dveh različnih opredelitev pojmov v eni tako zelo komplicirani tematiki. Gospod Dyson, sedaj pa si lahko vzamete čas. Uh, če želite. Torej, ni več vprašanj. Torej, odgovori, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. No, najpomembnejši odziv tukaj je vključitev socialnih partnerjev. To ne temeli na 135, ko govorimo o posvetovanje socialne partnerje, to se ni uporabljalo, ampak imamo pa vendarle informacije o vključevanju socialnih partnerjev, ti so bili upleteni v to delo. Torej, nismo bili v nekem slonokoščenem stolpu v Berlajmonu, izolirani od vsega sveta. Ne, smo se posvetovali s partnerji in smo tudi bili vključeni v tripartitne razprave, ko smo torej poslušali komentarje drugih akterjev glede teh instrumentov. No, seveda smo odprti za vse komentarje, lahko še marsikaj preverimo, če se vam zdi, da kaj ne deluje dobro in tukaj tudi računamo na Evropski parlament, da bo dodal svoje pripombe in izboljšave. To je vse zaenkrat, kar lahko rečemo. Mislim, da je prav, da imamo takšne razprave. In marsikaj bo treba seveda še prilagoditi v tej vredbi. In nekaj stvari smo že spremenili ravno zaradi socialnih in gospodarskih vprašanj. In prav tako želimo tudi ustrezno tomačiti in uporabiti sodbe Evropskega sodišča, tako da ne bo nesporozumov v državah članicah in med državljanje. Naša naloga je, da zagotovimo jasnost v sistemu, tako da bo vse črno na belem, da bo vse jasno za državljane. In seveda je tudi za zakonodajalce pomembno, da znajo tolmačiti vse te določbe na čim bolj primeren način. Hvala lepa za to prvo izmenavo mnen. Zaenkrat in. Upam, da bomo lahko še sodelovali s parlamentom v prihodnosti in da bomo dosegli dobre rezultate za naše državljane. Hvala lepa. Ja, sveda, kadarkoli želite priti v odbor, ste dobrodošli, kajti veliko vprašanj za vas imamo vedno znova in znova. Torej, hvala lepa in se vidimo ponovno, upam da. Ok, je vous propose de, de recommencer si vous voulez bien. Bomo začeli, če se strinjate. Torej, sedaj bomo šli na delavnico, ki se pripravlja službe. Torej, jamstvo za mlade in pobud za, za zaposlitev mladih. Tukaj bomo poslušali več strokovnjakov in bomo opravili izmenjavo mnen s tem v zvezi. Mislim, da vsi vemo, kako pomembno je to delo za pobudo za zaposlovanje mladih in pa javnstvo za mlade, kajti brezposobnost mladih je res ogromna težava. Vse skozi vidimo to težavo po Evropi in sedaj pripravimo določene ukrepe, mislim, da je prav, da lahko upravimo to delo. Tukaj imate dokumente, lahko pogledate te dokumente, uh, ali jih vzamete, ko greste iz dvorane. Torej, naprej. Jamstvo za mlade in pa naložbe v mlade. Gospod Tamas Arnaj je uradnik iz GDM2, torej zaposlovanjem iz komisije ki je pristojen torej, za jamstvo za mlade. Hvala lepa, da ste prišli in boste predstavili nekaj sklepov iz zadnjih treh let izvajanja teh schem. Boste predstavili kakovost rezultatov in pa kako je to šlo. 15 minut imate, lepo prosim. Uh, thank you very much, uh, chair. Uh, Hvala lepa. Vsi lepo pozdravljeni najprej bom predstavil časovnico. Tako da boste videli, kdaj smo začeli s tem jamstvom za mlade in kje smo sedaj, glede na začetek. Najprej smo imeli priporočilo sveta za to jamstvo in sicer iz aprila 2013. Do konca leta so države začele pošiljati svoje izvedbene načrte za to jamstvo in komisija je potem to poročila, da so se o tem pogovarjali v prvi polovici leta 2014. To je začetna točka za to jamstvo za mlade, kajti pripravo se je to, torej ta izvedbeni načrt in države so že morali predložiti prve dokumente o tem, kako si predstavljajo izvajanje te scheme, tega jamstva. Prav tako so morali snuti partnerstva za izvajanje tega jamstva in tudi pripraviti strukturne reforme na trgu dela, pri izobraževanju in podobno. Od leta 2014 torej to jamstvo živi in v zadnjih treh letih je komisija zagotovila pomoč za izvajanje tako glede financirana, kot tudi glede tehnične pomoči Prav tako imamo tukaj še podobne pobude, najbolj relevantna pobuda, naprimer, je Evropsko zavezništvo za vajništvo, potem eh, okvir za pripravništvo in potem še agenda za spretnost in veščine. Prav tako imamo tudi sistem za spremljanje in nadzor, in sicer okvir Evropskega semestra, ter pa EMKA. In še nekaj, tudi okvir kazalnikov, je bil spostavljen in to nam pomaga spremljati izvajanje tega jamstva za mlade. Na podlagi vseh teh kazalnikov je komisija oktobra 2016 predstavila prvo poročilo o izvajanju pobude in pa jamstva za mlade in sedaj bom predstavil rezultate tega jamstva. To je v glavnem vezano na to poročilo iz lanskega oktobra 2016. Tukaj vidite prve rezultate iz poročila. Kot prvo, pozitivne novice. Sedaj imamo 1,6 milijonov manj mladih brezposelnih kot na začetku tega amstva. Skoraj da 900 tisoč manj teh nicov je v Evropske unije torej tistih brez zaposlitve oziroma brez sposobnosti oziroma izobraževanja. Potem naprej eh, stopna zaposlenosti za mlade se je ponovno začela zviševati in še 1,6 milijona mladih je prejelo podporo iz Evropske unije preko te pobude za zaposlovanje mladih. No, vse to pa je treba postaviti v širšo sliko, ciklične faktore treba poštevati, ampak vendar je ta pobuda in jastvo sta opravila pomembno delo torej brezposobnost mladih um, je upadla hitreje kot pa siceršna brezposobnost za vse odrasle. Torej tudi strukture reforme, ki se nanašajo na um, to jamstvo, so vendarle dosegle konkretne rezultate. No, tukaj morda vidite, morda ne, um, prosunica je majhna, ampak kakorkoli že, tukaj vidite makroekonomske podatke, vidite te stopne nic, potem brezposobnost mladih, in stopnjo in razmerje in pa tudi osip. od leta 2008 pa do 2015. In zelo jasno je, da med letom 2008 in 2013 so se stvari poslabševale v vseh teh, razen pri osipu, torej pri tistih, ki zgodno postijo šolanje. In potem od leta 2013 smo videli, da se je trend spremenil in je postajal boljši. Ampak še vedno imamo 6,6 eh, milijona nicev, vsaj, torej to je, kot rečeno, stopna tistih, ki um, se ne izbražujo, sposablja oziroma niso zaposleni. To je številka za 2015 in še vedno je to več kot pa število nicev za leto 2008. In isto velja tudi za število brezposelskih mladih, še vedno imamo 4 milijone, to je več kot pa leta 2008 in torej napredek je bil dosežen, ampak vseeno je tukaj še vedno um, marsikaj za izboljšati. No, sedaj pa konkretno to jamstvo za mlade od začetka nacionalnih programov je 16 milijonov um, mladih um, se vključilo v te scheme, toliko je bilo registriranih, 10 milijonov mladih je potem dejansko dobilo ponudbo za zaposlitev, za izobraževanje, pripravništvo ali vajništvo. Leta 2015 sta dve tretjini teh mladih, ki so um, opustili prejšnji sistem, uh, je prevzela takšno pobudo. Sicer ne bi govoril o pobudi za poslovanje mladih, kajti o tem pogovora pri naslednji predstavitvi, ampak vseeno sem želel še omeniti nekaj drugega. Namreč ta pobuda za poslovanje mladih pomeni, da so podpore ciljno usmerjene na mlade enice v regijah, kjer je stopna brezposobnosti mladih um, leta 2012 um, presegla 20 odstotkov. Pa še nekaj, ta pobuda je samo del širših schem za uporabo javstva za mlade. Tukaj imamo še Evropski socialni sklad, tudi ta je zagotovil podobno vsoto za podporo eh, za te programe. Torej, kaj je ključno sporočilo? To, kar sem ravno kar povedal, torej, namreč. To jamstvo za mlade moramo razumeti kot vsega, posamične možnosti, spodbude je pa to več kot to, kot ponudbe. Tukaj smo tudi sprožili dodatne politične reforme, novo zasnovo nekaterih politik in to je pomembna dodana vrednost tega koncepta jamstva za mlade. Kot prvo, to jamstvo je omogočilo to, da so se razbili miti in pa ločnice po nekaterih eh, sektorjih in smo zgledali partnerstva med nekaterimi področji, tudi med eh, vladami in pa drugimi akterji. Zgodili smo partnerstva med ministrstvi, naprimer za delo, izobraževanje in socialne zadeve, pa tudi med vlado in pa nevladnimi organizacijami, ki delajo na teh področjih, naprimer tudi lokalni organi in podobno. To je zelo pomemben dosežek te scheme. Potem, kot drugo, veliko reform smo videli tudi pri vajništvu in pripravništvu in oba sta ključna za prehod mladih eh, na trg dela. In skoraj da v vseh državah smo videli reforme na področju vajništva. V eni tretjini vseh držav smo videli, da se je pripravništvo spremenilo, reformiralo, tako se je nacionalna zakonodaja uskladila z ustreznimi okviri za to področje pripravništva. Prav tako so tudi javne službe izboljšale svoje delovanje in sedaj so ponudili svoje eh, možnosti bolj mladim. Dve tretjine, na primer, je zastavila konkretne cilje za storitve za mlade in večina teh javnih služb je tudi ukrepila svoje zmožnosti za osebe in zmogljivosti osebe. No, prav tako je bilo treba marsikaj izboljšati. Še pri zgodnjem posredovanju in pa pri neregistriranih nicih v večini držav vidimo, da vlade spodbojo mlade, da se registrirajo pri ponudnikih za jamstvo in dve tretjini vseh ponudnikov za te storitve je vključenih v to delo. To je zelo pomembno, kajti niso vsi mladi pripravljeni na to, da gredo naprimer v javno zaposlitev, torej sploh za neaktivne mlade je zelo pomembno, da javne službe nadejo pot do teh mladih. No, še vedno ostajajo nekateri zivi pred nami in še vedno moramo nadaljevati z delom pri jamstvu za mlade. Ne postavim to v širšo sliko. tukaj se poglemo svežen za mlade z prejšnjega decembra. Tukaj se predlagajo trije različni ukrepi za poslovanje, izbraževanje in mobilnost ter pa solidarnost in udeležba. Najbolj pomemben del za nas seveda je to, kaj se predlaga za zaposlovanje. In tu gre za celotno izvajanje tega jamstva za mlade, to kot prvo. Pomembno je, da smo začeli s tem z jamstvom, to ja, ampak še bolj bistveno je, da ohranimo ta politični zagon in da še vedno nadaljujemo z političnimi zavezami na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni. Prav tako moramo se bolj osredotočiti na neregistrirane enice, za neaktivne enice, eh, uh, kajti to jamstvo za mlade je vedno bolj na voljo za visoko kvalificirane, za tiste, ki so aktivni na trgu dela. No, ampak še vedno pa vidimo, da neaktivne osebe, neaktivni mladi nimajo toliko možnosti in uh, nimajo toliko dostopa do jamstva za mlade. In potem se postavi vprašanje ravnoteža med ponudbami. Ena izmed ugotovitev poročila za jamstvo je, da pri 70 odstotkih gre za ponudbe za poslitve, potem 30, 13 odstotkov za izobraževanje, 20 odstotkov uh, varništvo in še ostalo pripravništvo. In če želimo aktivirati več neaktivnih, potrebujemo več ponudb za izobraževanje, gotovo tudi več varništva in pripravništva. Še vedno moramo nadaljevati z krepitvijo institucionalnih partnerstv in zmogljivosti, čeprav je bil dosežen napredek, ampak vseeno eh, je tukaj še kar nekaj kritik. Pa še nekaj bi podaril, kakovost ponudb je zelo pomembna. Pogosto so ponudbe za prekratek čas ali pa res ne pomagajo mladim zadosti pri dolgoročnem vstopanju na trg dela. Naprimer, ni zadosti učenja pri pripravništvu ali pa ni zadosti dobrih delovnih pogojev in podobno. Ravno sem omenil, torej pripravništvo ima tudi um, ustrezen okvir, zato komisija tudi dela na poti do takšnega okvira za vajništvo, torej tudi tukaj bomo imeli podoben okvir uh, za vajništvo. No, ampak še vedno moramo delati na kakovosti in moramo o tem še govoriti. Gotovo se bo to zgodilo tudi uh, v odboru za poslovanje v EMKU. Potem nadaljna finančna podpora je tudi zelo pomembna za izvajanje tega jamstva za mlade. Tukaj bom imel predlog komisije, da se poviša eh, ta znesek za pobudo za zaposlovanje mladih. Mislim, da v parlamentu še vedno govorite o tem. No, in vse to je del širših programov, da podpremo mlade, kot rečeno. Imamo še drugi, tretji niz, svežen za mlade iz prejšnjega decembra. Drugi svet se nanaša na predloge, da bi okrepili mobilnost, dolgoročno mobilnost uh, vajencev. Prav tako smo že imeli okvir kakovosti za vajništvo in potem še solidarnost ter udeležba, sodelovanje tukaj komisija pripravlja. Uh, ta Evropski solidarnostni sklad, organ, kar bo tudi potem priložnost za mlade, da se bolj vključijo na trg dela. No, sem že pri koncu. Tukaj smo, torej kot vidite, morda ni vidno, ampak eh, na prostornici, ampak tukaj vidite to neravnoteže pri tih ponudbah po omodrem so ponudbe za zaposlovanje. To je 70 odstotkov vseh ponudb in to je res zadnja prostornica. Torej morate vedeti, da komisija tudi podpira druge dejavnosti, outreach, torej povezovanje z drugimi. In tukaj vidite takšno schemo, to je rezultat tega projekta toliko z moje strani in boste dobili še več informacij na teh spletnih povezavah. In če imate vprašanja, prosim, povejte. Hvala lepa za ta pojasnila. Sedaj pa pročevalci, pročevalci v senci. Po dve minuti imate gospa Romana Tonc. Ne. Ne. Gospod Ponefaj, varnostni tukaj? No. No. Ok. SND, oui. SND? Muchas gracias. Uh, el diputado Benifei no, no podía venir esta tarde. Y... Hvala lepa. Gospod Benifej ni mogel priti, tako da je mene pooblastil. Več komentarjev imam v zvezi s predstavitvijo. Zanimiva je bila. Nekaj stvari je bilo spodbudnih, pozitivnih. Zmanjšanje brezposelnosti mladih, recimo, je bila taka novica. Potem ste govorili tudi o povezavami med tem projektom, namenjenim mladim, in pa javnimi politikami. Prišlo je do izboljšanja nacionalni ravni zaradi jamstva za mlade. In to so pomembne stvari. Ampak seveda, veliko je razkorakov pri izvajanju in časih to povzroča zaskrbljenost. Najprej stopnja zajema. Koliko ljudi je zajetih? Ogromno je razlik. Thank you. ponekod po 80 odstotkov, recimo v Italiji, Španiji pa samo 10 odstotkov. Komisija je lani jeseni napravila oceno in iz, tukaj, eh, iz te ocene črpam podatke. Nekaj pomislekov imamo glede tega, zakaj je ponekod raven uspeha višja kot drugot. Recimo ponekod po šestih mesecih dosežejo zelo pozitiven eh, položaj, recimo 71 odstotkov na Irskem, 64 eh, v Italiji in tako naprej. Sobre el éxito en las transformaciones de las políticas públicas. V Španiji recimo je bil odstotek samo 30 odstotkov. Kako to, da imamo tako velike razlike? Zdaj, ker eh, nihče ade. Tela bojeva. Se prečujem, ker sem skrašal vaše ime. Skoraj da ste bili blizu. Um, I, I, I don't even feel to speak here as... No, niti nimam uh, nekega občutka, da tukaj govorim kot poročevalka v senci, bolj eh, sem tukaj zato, da se pogovarjam eh, s strokovnjaki, ki so na naši delavnici. Sama imam srečo za komisijo, pa je to nesreča. Sama sem eh, podpredsednica odbora za nadzor proračuna, tako da vse stroške Evropske unije nekako obravnavam na dva načina. Uh, z vidika nadzora proračuna in z vidika koristi za mlade. Sama sem bila tudi na misiji zagotavljanje dejstev v zvezi eh, z nadzorom proračuna, to je bilo v Italiji. Tam sta dve regiji, ki sta zelo problematični, Sicilija in Kalabrija, tam je stopnja brezposelnosti zelo visoka in popolnoma se strinjam z nekaterimi ugotovitvami kje se moramo pravzaprav izboljšati. Treba je spodbujati več naložb v pravno zmož, zmogljivost, pa tudi v informacijsko tehnologijo. Dosti krat samo upravljanje uh, eh, ni bilo ustrezno uh, zasnovano. Želimo spodbujati kombinacijo uh, sredstev, ki eh, jih ima na voljo država članica. To želimo torej kombinirati tudi eh, s pomočjo, ki jo ponuja komisija. Potem je pomembno tudi sodelovanje na lokalni ravni. Na ta način se zagotavlja večje zaupanje, eh, mladi zaupajo v trg dela in priložnosti na njem. Poudarjena je tudi pomembnost, pristopa, ki temeli na uspešnosti, tako eh, pri jamstvu za mlade, kot pri pobudi za zaposlovanje mladih. In tukaj imamo vprašanje, kako menite, da bi morali meriti učinkovitost pobude za zaposlovanje mladih in pa jamstva za mlade? Kako naj merimo, ali je dejansko denar služil svojemu namenu? Tukaj govorimo o tem, kar smo se naučili, kako pa lahko to merimo, kako lahko merimo učinkovitost porabe. Hvala. Hvala lepa. Gospa González Penas, GUE. E, hvala lepa. Jasno je, da je jamstvo za mlade dober instrument. Jasno pa je tudi, da je bil ta instrument nekoliko slabo načrtovan. šlo je za nek odgovor na problem, ki ga pa nismo popolnoma dobro razumeli. E, dejstvo je, da je brezposelnost mladih imela tudi strukturne razloge. Zmanjšalo se je tudi popraševanje po zaposlovanju. No, to vse vemo. Seveda, jamstvo za mlade je lahko pomembno za sedanjo politiko zaposlovanja, za mlade in pa za delovna mesta. Želeli bi si, da bi se vse skupaj uvedlo nekoliko manj na vrat na nos. Veliko je bilo odlašan, zamud, v mnogih državah se je zdelo, da stvari težko, težko dobijo svoj zagon. Mislim, da je to tudi vprašanje, ki bi ga moralo v naslednji reviziji preučiti računsko sodišče. Pobuda za zaposlovanje mladih se mora ravnati po najboljših praksah. Zanima me, kako o tem razmišljajo strokovnjaki. Recimo v mnogih državah, v Španiji, odkuder prihajam, se je program eh, nanašal na to, da so podjetja dobivala neposredno subvencije, ampak to je bilo bolj v korist podjetij kot pa brezposelnih. Torej, to ni bila neka strašna inovacija. Zanima me, ali bi morali take možnosti zdaj izločiti, ali naj bi z jamstvom za mlade eh, morali financirati samo tiste stvari, ki so se že eh, doslej eh, izkazale za uspešne ali pa bi morali uvesti se še kakšne nove programe. Eh, Hvala lepa. Hvala za poročilo. No, če govorimo o jasnem zmanjšanju brezposelnosti mladih, mislim, da nekoliko pretiravamo. Sicer so trendi pozitivni, ampak mislim, da še ne smemo biti zadovoljni. to je splošna pripomba, s katero bi začela. Imam pa tudi nekaj vprašanj za strokovnjake. Nekateri kolegi so že šli v podobno smer. Prvo vprašanje. Pravite, da je 70 odstotkov mladih, katerim je bilo nekaj ponujeno oziroma priložno za zaposlitev, uh, to izkoristilo, nas pa zanima, kako trajnostne so potem te zaposlitve. Recimo včasih dobijo mladi pogodbo za 3, 6, 7 mesecev, potem pa so spet brezposelnosti, a, brezposelni. Ali kakorkoli e, merimo, če so delovni pogoji na teh delovnih mestih dobri ali pa prekarni. Poleg tega me zanimajo tudi razlike med državami članicami. Kajti, če se želimo naučiti, kaj deluje, moramo preučiti različne rezultate v različnih državah članicah. Slišali smo, kakšen je primer Španije, zanimajo pa me tudi vaši eh, komentarji v zvezi z najboljšimi praksami. Trenutno eh, smo starostno omejeni na 25. Mogoče bi ob prvi oceni to lahko še enkrat eh, preučili pa pogledali, ali lahko to raztegnemo do 29 ali pa 30, kajti v mnogih državah članicah eh, so mnogi mladi še v neke, v neke vrste študijskem prehodu do 30. leta, recimo v Nemčiji traje lahko izobraževanje tudi do 30. leta. Potem pa zadnje vprašanje, ki se nanaša na pripravništvo. Eh, govorili ste o kakovosti v zvezi s pripravništvi in vajeništvi. 12,1 odstotka odstotkov ponudbe bilo izkoriščenih ali morda menite, da bi bilo bolje, če eh, nekako odpravimo, da ne zajamemo več eh, vajništva in pripravništva, torej da ne bi eh, imeli potem te možnosti, da mladi prehajajo iz enega vajništva ali pripravništva na drugega, pa dejansko iz tega ni kaj dosti. Euh, Dve minuti. A ste vi? Okay. Uh, gospod Marta, hvala lepa. Mislim, da je prav, da opravimo pregled stanja oktobra 2016 smo imeli 4,6 milijone mladih, mlajših od 25 let, ki so bili brez eh, službe Evropske unije, torej 18,4 odstotka, torej 2 milijona cela 9 v evromoču, 2,9. Kar pomeni, da tri četrtine mladih brez zaposlitve so iz evromoča. Leta 2012 je devet držav imelo eh, stopno brezposobnosti mladih, okoli 25 odstotkov, in so imeli torej to pravico pobude. Sedaj pa imamo pet držav, ki imajo to stopno nad 25 odstotkov, torej 11 držav kjer je stopla brezposobnosti um, eh, 25 in več. Torej, um, Španija 48, potem Finska 22, Francija 24, 6, potem Grčija 49, Irska 20, potem Italija isto približno, potem Portugalska 31 odstotkov, Slovaška 1,6, potem Švedska 20 odstotkov, samo Nemčija ima stopno brezposobnih mladih manj kot 10 odstotkov. Leta 2012 je Unija poskušala zaeziti učinke finančne krize. Na milijarde je bilo vloženih v najbolj prizadele države um, zaradi brezposobnosti mladih. Veliko torej, je teh ogromnih stopenj brezposobnosti po številnih državah in tako vidimo, kako učinkoviti so ti rezultati. Sploh v Franciji, na primer, ne ravno zelo učinkoviti. Evropska unija danes želi krepiti mehanizem, ki pa nima pravih rezultatov v praksi in tudi v prihodnosti ne bo nič drugače. In za konec, gospod predsednik Evropska unija in morda v bistvu tukaj nek rabel, um, ki bo um, vse skupaj uničil. Torej, v bistvu želimo nekaj pozdraviti, ampak kako se bomo ubili pacijenta. Hvala, gospa Šrtje. Hvala lepa. Imam štiri vprašanja za strokovnjake. Kot prvo, podatki Eurostat. Tukaj vidimo, da tisti, ki so torej zgodno opustili um, šolanje. Kot rečeno, jih je bilo več, eh, oziroma manj leta 2015 kot 2008, ali ste to povezali s gospodarsko krizo. Torej sedaj je več težav, teže je potem priti na trg dela. Ali je to vplivalo na to, da učenci um, manj hitro zapuščajo šolanje? Torej mislim, da res moramo um, poiskati prave vzroke nima smisla, da se kar tako veselimo. Potem še naslednje vprašanje. Ali ste predvideli spremljanje vsega tega? Torej, tukaj imamo najprej 16 milijonov mlade, ki so vstopili v to schemo jamstva za mlade. 10 milijonov pa jih je v stažu ali pa v zaposlovanju. Eh, podpiram to, kar pravi Tjeri. Torej, kako bomo šli sedaj naprej? en plus dva, tri plus štiri, torej moramo vedeti, kaj se dogaja, kajti potem se bomo lahko če se naučili in izpeljali lekcije. Potem kot tretje, povedali ste, da so partnerstva zelo pomembna med različnimi službami pri tem jastu za mlade in mislim, da je to predvsem služilo mobilizaciji nekaterih služb, ne pa služb za partnerstva ker ti mislim, da tukaj ni vse najbolje. Potem pa še nekaj za konec. Imeli smo težave pri berljivosti med jamstvom za mlade in pa pobudo za zaposlovanje in pa povezavami med prvim in drugim. Kako to popraviti? Se strinjam z Martino um, Dlabajevo odprej. Ja, moram biti učakoviti pri politiki, ampak vseeno, prav tako moramo uh, priti do neke brljivosti uh, vsega tega. Hvala. Zdaj pa ima besedo še gospa Šojdrova. Nekoliko bomo spremenili tudi vrstni red razprave. Oba strokovnjaka bosta imela možnost podati svoje pripombe, tako da bomo dobili še nekaj več časa, da se odzivate na. Dodatno vprašanje. Gospa Šudrova, izvolite. Merci beaucoup, cher eh, Roland. Je voudrais parler pour... Najlepša hvala, gospod Roland. Želel sem govoriti o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih. Yes, thank you. Pri naslednji točki torej. Ok. In donc maintenant je passe tout de suite. Dobro. Potem bomo pa nadaljevali kar s predstavitvijo Anje Meyerkorda. Hvala lepa, hvala lepa tudi za povabilo, da lahko danes spregovorim. Bom dodala nekaj še v to sestavljenko, ki vključuje jamstvo za mlade pobudo in pobudo za zaposlovanje mladih. Spregovorila bom predvsem o pobudi za zaposlovanje mladih. Danes eh, bom spregovorila o prvih rezultatih, eh, o, hkrati sem pa tudi ocenila to pobudo v Angliji. So very briefly what I want to talk about today. Kratko, o čem bomo danes govorili? Najprej z osnova pobude za mlade, to smo že uh, pokrili, ne vas spomnim, potem ključne ugotovitve iz izvajanja, potem tisto, kar je najbolj zanimivo, rezultati, ki smo jih dosegli za mlade in na koncu, kakšne so slabosti, prednosti in kakšni so sklepi in priporočila v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih kako je pobuda za zaposlovanje mladih eh, zasnovana na ravni Evropske unije. Na kratko smo o tem že slišali, kdo je upravičen do te pobude. To je dogovorjeno na regionalni podlagi. Regije v 20 državah članicah so upravičene do tega financiranja. Financiranje pa je temeljilo na brezposobnosti mladih eh, iz leta 2012 gre za regije, kjer je bilo več kot 25 odstotkov mladih brezposelnih ali pa je bila stopnja 20 eh, odstotkov, pa se je potem povečala na 30 odstotkov, odstotkov. Vidite pa, katere države niso bile upravičene do financiranja. Glede posameznikov, ki so upravičeni do pobude za zaposlovanje mladih usmerjeni smo bili na mlade nite, torej tiste, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali se ne usposabljajo. Stari so od 16 do 95 ali 25 ali 29. Večina držav članic se je odločila za 29 let. Te osebe pa moralo biti tudi uh, imeti stalno prebivališče v upravičeni regiji. Ni pa nobenega financiranja za preventivne aktivnosti, preden mladi postanejo brezposelnosti brezposelni ali se prenehajo izobraževati ali usposabljati. Na kratko. Pobuda za zaposlovanje mladih je vključena v programsko obdobje ESS eh, za obdobje 2014-2020. Gre za operativne programe, ki jih upravljajo pravni organi, ki ravno tako sodelujo pri ESS. Financiranje 6,4 milijarde evrov, 3,2 milijarde evrov eh, specifična uporaba za pobudo za zaposlovanje mladih. 3,2 milijarde pa nacionalne alokacije v ESS. Vemo tudi, da imamo približno 1,1 milijarde sofinanciranja za uh, eh, ESS. Kdo so bili največji prejemniki? Španija, skoraj da tretjino je porabila Španija, potem Italija, Francija in Poljska. Najmanj sredstev pa je šlo Sloveniji, Cipru in Češki republiki. Potem bilo pa tukaj še nekaj specifičnih eh, pravil eh, v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih, za hitro dodeljevanje, recimo eh, vnaprejšnje dodeljevanje in tako naprej. Ampak dokazi kažejo, da so bili učinki tega omejeni, kaj ti razlogi za odloge niso bili finančni, ampak postopkovni v večini držav članic. Kaj vemo o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih? Kaj pravzaprav počnejo države s tem denarjem? Opravili smo neke vrste anketo konec novembra 2015, to je že kar nekaj časa nazaj, ampak mislim, da se stvari še niso kaj dosti spremenile glede dejavnosti, ki jih države članice izvajajo. Večina držav članic ponuja tri ali pa več ukrepov v podporo pobudi za zaposlovanje mladih. Najpogosteje delajo na delovnih izkušnjah kvalifikacijah. Tukaj le na prikazu vidite 83 odstotkov upravnih urbanov, organov eh, se ukvarja eh, z izkušnjami pri prvem delovnem mestu, 72 upravništvo, potem naprej eh, poklicno izobraževanje in tako naprej. Tukaj imamo še zagonska podpora za mlade podjetnike. Približno 53 odstotkov držav uporablja te ukrepe. Nekatere države pa imajo drugačne pristope, recimo Italija in Francija. Ta dva ima, ti dve ima sta neke vrste eh, nacionalno storitev. 60 odstotkov financiranja na nacionalni ravni gre za iskanje delovnega mesta. To ni tako izrazito v drugih državah članicah. Nimamo nobenih, nobenih ukrepov, da bi preprečevali, da ljudje postanejo niti Potem eh, so tukaj še personalizirani akcijski načrti, če se spomnite, to je bil en od predlogov, ki naj bi ga prevzele države članice, ampak eh, zelo različno države članice razumejo, kakšni so ti personalizirani načrti. Nekateri govorijo o svežnih ukrepov, o treh različnih svežnih. Nekatere države članice so bolj ciljno usmerjene, ocenjujejo, kaj točno mladi potrebujejo in tako oblikujejo dejavnosti. Potem prej ste že postavili vprašanje o inovacijah. Po državah članicah ugotovili smo, da imamo nekaj primerov inovativne uporabe. Imamo neke vrste organizacij, ki so nove in ki prej niso imele dostopa do skladov, eh, do sredstev ISS. E Ponekod pa uporabljajo obstoječe ukrepe, ki so jih nadgradili. Recimo eh, na Irskem so nadgradili, so nadgradili eh, ukrepe v okviru um, javne službe za zaposlovanje. V Franciji so imeli drugačen pristop. Torej, pomemben eh, faktor eh, je bila časovnica. Velike organizacije, ki so izkušene, so bile bolj pripravljene za taka sredstva. Manjše organizacije, ki bi lahko bile bolj inovativne, pa bi potrebovali več časa in zato so bile nekako potisane v kod. Kaj pa vemo o rezultati, o uspešnosti, koliko ljudi je bilo doslej pokritih? doslej, kakšni so torej rezultati, koliko ljudi se je vključilo v zaposlovanje, izobraževanje. Leta 2013 in 2014 se je ukrep počasi prijemal, nimamo toliko podatkov v zvezi s tem. Potem leto 2015 imamo poročilo o letnem izvajanju, približno 500 eh, tisoč je bilo udeleženih v tem schemi. Leta 2016 Eh, še nimamo zanesljivih podatkov. Komisija je zdala publikacijo, iz katere izhaja, da je bilo zajetih 1,4 milijona mladih v pobudo za zaposlovanje mladih, ampak po mojem mnenju je številka nekoliko nižja. Recimo eh, španska predstavnica je govorila v tej smeri. V Italiji in Španiji je registriranih veliko mladih v tej schemi, niso pa imeli koristi od scheme. V Italiji recimo marča uh, 2016. Uh, se je precej več ljudi registriralo, kot pa uh, imelo koristi od scheme. Mogoče so nekateri posamezniki bili večkrat obravnavani, kar pomeni, da je bilo še manj ljudi uh, Eh, zajetih s pobudo za zaposlovanje mladih. Mislim, da moramo eh, počakati na nove informacije. To bo nekje sredi junija, ko bomo dobili novo eh, umestno poročilo o izvanju. Na začetku je bilo nekaj težav z vključevanjem ranljivih skupin. Konec leta 2015 smo dobili ocene, ki so kazali, da so države članice imele podobne težave kot prijamstvo za mlade. To smo slišali že prej. Uh, Eh, anketa, ki smo mi opravili konec leta 2015, je pokazala, da na začetku države članice so najbolj eh, vključevale najmlajšo eh, starostno kohorto od 15 do 24 let. Večinoma bilo, so bili to mladi oziroma 51 odstotkov je bilo mladih in večina je bila takih z višjo sekundarno kvalifikacijo. Zajeli smo tudi brezposelne nekateri pa niso bili registrirani pri javnih službah za zaposlovanje. No, potem pa uh, sam zajem. Kakšna je bila pokritost pobude za zaposlovanje mladih? Ta pobuda mm, ni namenjena temu, da bi eh, zajela prav vse nite v državah članicah, ki so upravičeni. Pobuda se določa regionalno, ampak dobro je primerjati, kakšen je delež nitev. Uh, eh, recimo imamo podatke za juli 2016 in pa podatke za 2015. Če si pogledamo tale graf, vidimo, da obstajajo precejšnje razlike med državami članicami v smislu odstotkov zajetih nitov, ki so bili zajeti s pobudo za zaposlovanje mladih. V Latviji, na Irskem, Portugalskem, Franciji približno eden od petih mladih nitov je bil vključen v pobudo za zaposlovanje mladih. V Romuniji in v Združenem kraljestvu se takrat eh, rezultati še niso pokazali, ampak eh, manjše dele že lahko vidimo na Slovaškem, v Litvi, na Češkem in tako naprej. Španija ni vključena. Ne vemo točno, koliko uh, mladih je sodelovalo tam. Kakšni so rezultati do konca leta 2015, da se boste lahko predstavljali kakšni so deleži tistih, ki so zaključili programe in tako naprej. Do konca leta 2015 je bilo udeleženih približno 500 tisoč mladih, ki so sodelovali v ukrepih pobude. Približno 40,5 odstotkov ljudi je uh, dokončalo uh, instrument, v katerem, oziroma program, v katerem so uh, bili, kar ne pomeni, da eh, ta odstotek ne bi mogel biti višji. Nekateri namreč so še nadaljevali eh, s programom. Med tistimi, ki so končali program, eh, je 800. 80 tisoč približno jih prejelo ponudbo, to je približno 40 odstotkov. 109 tisoč pa jih je bilo zajetih v izobraževanje, zaposlovanje in usposabljanje, ko se je program končal. Ljudje včasih najdejo eh, sami delo ali pa sami poiščejo druge izobraževalne možnosti in tako naprej. Torej pokažejo se jim druge neodvisne priložnosti. Stopna prehoda ni tako slaba. V večini državah članicah imajo med 25 do 50 odstotkov eh, ponudb eh, za tiste, ki končajo programe. Potem se je tukaj postalo tudi eh, vprašanje o kakovosti ponudbe. Ja, vsi se to sprašujemo, ampak ne vemo. Zakaj? Zato, ker eh, države članice različno opredeljujejo kakovost ponudbe. Preučili smo tudi druge študije, kako države članice opredeljujejo kakovost ponudbe. Nekatere pravijo, da gre za neke vrste trajnostnost, druge za zadovoljivost, eh, tretje pravijo, da gre za visoko kakovost. Ne vemo pa, kako zdržne so te ponudbe. Imamo nekaj podatkov glede trajanja. Gre za šest mesecev po koncu intervencije. In to so podatki, ki bi jih morali imeti na voljo do konca uh, leta 2017, ko bomo imeli letno poročilo o izvanju. Želeli so, da vključim primeri Slovenije, v primerjavi Španijo. Slovenija uh, je pogosto obravnavana zelo pozitivno, ko gre za razvoj brezposelnosti mladih. Želeli smo pogledati, če pobuda za zaposlovanje mladih kaj vpliva na to. Ena regija je bila v Sloveniji upravičena do pobude za zaposlovanje mladih. Približ, približno 20 milijonov eh, evrov je znašal celotni program pobude. Slovenija približ, porabi približno 100 milijonov za um, aktivne politike trga dela. Torej, ta lokacija je bila relativno majhna. Uporabila se je eh, izključno za pobudo prvi izziv, to je program. Eh, Eh, subvencioniranega zaposlovanja za prve iskalce zaposlitve. Do konca junija 2016 smo dosegli malo manj kot 2000 mladih ljudi. 28 jih je končalo program in samo štirje so potem eh, našli dostop bodi si do zaposlitve ali pa izobraževanja ali posposabljanja. No, ampak dejstvo je, da mnogi so še v programu, kajti intervencija traja dolgo časa, tako da pričakujemo boljše rezultate nekoliko kasneje. No, kaže, to kaže, da v Sloveniji zelo uh, ciljno vidimo, kakšen je učinek pobude. Pokritje uh, mladih je dokaj, dokaj marginalno. Naj povzamem, kakšne so prednosti in slabosti pobude za zaposlovanje mladih. Ključna prednost je, da imamo na voljo predvsej dodatnega financiranja za ukrepe za zaposlovanje mladih. Uh, Eh, gre za ukrepe, ki sicer v državah članicah niso bili financirani, ker ni bilo sredstva na voljo ali pa ker to ni bila prednostna naloga politike. Poleg tega imamo tukaj pozitiven učinek eh, v smislu skupne uh, politične prednostne naloge. Financiranje se lahko uporablja z relativno fleksibilnostjo, nekateri pravijo, da to drži, nekateri pravijo drugače. Pravzaprav v teoriji je možno finančna sredstva prilagoditi lokalnim in regionalnim potrebam. Podpiramo uvajanje jamstva za mladih, sto pobudo za zaposlovanje mladih. Poleg tega pa, tako kot jamstvo za mlade, s pobudo eh, spodbojamo eh, prehod v individualizirano pomoč za mlade člane v državah članicah. Kakšne so pa pomankljivosti pobude za zaposlovanje mladih? Tudi to je bilo omenjeno že prej. Omenili smo kratko časovnico, kratek okvir za izvajanje. Eh, Časovnica oziroma sam timing eh, je bil nekoliko nesrečen, zato ker eh, smo se pripravili na novo obdobje ESS, končali, končevali smo prejšnjo obdobje ESS. Pobuda za zaposlovanje mladih, torej gre za kakovost ukrepov, ki jih ponujemo v državah članicah. Tukaj se lahko potem opiramo na nacionalne evalvacije v posamečnih državah članicah. Potem so tukaj še težave z ugotavljanjem, kateri mladi so primerni za, za pobudo za zaposlovanje mladih, nekaterih so bili administrativno izključeni, poleg tega je bila pobuda precej uh, birokratsko obremenilna, pomenila je tudi. Uh, velik izziv, da so se recimo preverjala merila za uh, upravičenost, recimo stalno prebivališče. Poleg tega je pobuda uh, nefleksibilno temeljila na, brezpos, na stopni brezposelnih mladih iz leta 2012, torej raven NAC2. Kako naprej, o tem uh, se lahko pogovarjamo kasneje, ko bomo imeli razpravo, če časa mi zmanjkuje. No, dejstvo je, da smo se uh, že pogovarjali o podaljšanju obdobja izvajanja za pobudo po letu 2018. To je pomembno. Pomembno pa je tudi razmisliti, kako bomo pobudo izvajali. Države članice nimajo kar nasplošno uh, koristi samo od tega, ker dobijo več denarja. Treba je oceniti, katere regije zdaj potrebujejo več denarja in za katere vrste dejavnosti. Potem uh, razne raziskave, o tem se bomo pogovarjali kasneje med debato. Ko gre za prihodnja podobna sredstva, povečati moramo eh, kompatibilnost eh, s časovnico ESS in obstoječimi dejavnostmi. Hvala. Najlepša hvala za pomembno opravljeno delo, za to oceno. Izpostavili smo že nekatere regionalne vidike, zdaj pa predlagam, da se lotimo še nekaterih drugih komentarjev pri tej analizi, ki združuje tudi regionalne in nacionalne specifike, ki so vezane na kritje in še posebej na situacijo v Španiji. Predstavitev bo po dala gospa Elvira González Gago. Thank you. Thank you very much for inviting me to present here. Najlepša hvala, da ste me povabili, da predstavim še španski primer. Mislim, da je to zelo zanimiv primer ki se precej razlikuje glede tega, kar smo že slišali. Tukaj sem zato, ker sem članica Evropskega središča za strokovno znanje na področju zaposlovanja in trga dela. Po naročilu Evropske komisije smo oblikovali nekaj dokumentov, nekaj raziskav, vezanih na jamstva za mlade. Predstavitev sem razdelila na štiri dele. Najprej bom predstavila dogovor glede izvajanja. Pobude za zaposlovanje mladih, temu ne bom rekla why I, tako kot je zaprednula, ampak jej. V drugem delu predstavitve bom pokomentirala vsega, napredek v smislu izvajanja jamstva za mlade in pa pobude za zaposlovanje mladih. Na to bom predstavila razvoj na področju zaposlovanja mladih in pa pri zaposlovanju. Nasploh, na to pa bom predstavila še nekatere ključne ugotovitve in priporočila. Najprej nekateri izvedbeni odgovori glede jamstva za mlade. Leta 2013 je bila sprejeta strategija za zaposlovanje mladih in to smo že začeli izvajati v primeru skupine mlajših od 30 let. Tukaj torej ni šlo striktno za obdobje, ki je bilo določeno prej. Decembra 2013 je vlada predstavila načrt za izvajanje jamstev za mlade in to je skoraj da kopija prejšnje strategije za zaposlovanje mladih, ki je začela potekati 7 let prej, aprila in decembra 2014, eno leto pozneje, je bil potrjen operativni program za zaposlovanje mladih ki je v celoti posvečen izvajanju jamstev za mlade. Na no, to pa še jej, pobuda za zaposlovanje mladih, ta je v celoti ugrajena v ta operativni program. Pobuda za zaposlovanje mladih oziroma financiranje te pobude, to torej moram poudariti, predstavlja 40 odstotkov celotnega financiranja EU. 2 1,7 milijardov operativnega programa v Španiji. Dodelitev sredstev znaša 933 milijonov evrov, kar je najviše stopne dodelitev sredstev v Evropski uniji. Potem pa so financirani še v višini 2 milijard evrov. Nekaj komentarjev glede upravičencev, jamstv za mlade in te pobude. V Španiji smo se odločili, da v skupini petindvajsetletnikov, da so to pač upravičenci, potem pa smo to skupino razširili še na tiste, ki so stari od 25 do 30. Torej najprej do 25. leta, potem pa 25 do 30, kolikor njihova stopna brezposobnosti presega 25 odstotkov. Merila za upravičenost, kot sem povedala že na začetku, pri obeh primerjih, tako pri pobudi kot pri jamstvih, so bila tako stroga, da menimo, da smo na ta način omejili dejansko udeležbo mladih v teh schemah. Decembra 2016, torej pred nedavnim, smo te zahteve merila sprostili, še posebej smo skušali upoštevati dejstvo, da tisti niti, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, niso pa bili upravičeni do jamstva za mladih, lahko zdaj nekako prehajajo v ta program. In to smo naredili v večjem obsegu, kar je bilo do zdaj koristno. Vse španske regije so upravičene do pobude. Polovica sredstva je bilo v začetku posredovanih regijam v Španiji. Španija je zelo razčlenjena država, razčlenjena regije in zato imamo razdeljene tudi pristojnosti za upravljanje s trgom dela. Polovica sredstev je bila razpršena na regije skladno za stopne minitev. Drugo polovico sredstev smo razdeljevali centralno in v primeru Španije je bilo bistveno, da smo vzpostavili obširno partnerstvo, pri katerem so sodelovali mnogi akteri. Tudi 84 predstavnikov industrije je bilo v tem partnerstvu, potem smo vključili v to veliko mrežo informacijskih točk, vključili smo tudi Inštitut za mlade na nacionalni ravni, pa še pet nevladnih organizacij, YMCA, pa tudi javno upravo, ki je zadolžena za usklajevanje z lokalnimi organi. In pred nedavnim, decembra 2016, tudi to je pomembno, je Ministrstvo za zdrave, za izobraževanje in socialno enakost začelo delovati skupno znotraj tega partnerstva. Torej, Ministrstvo za izobraževanje za šolstvo ni sodelovalo pri partnerstvu že od samega začetka, ampak je pri tem sodelovala le socialna služba. Španija je izvajala relevantne reforme tudi za integracijo jamstvo za mladih in to je bilo tudi, skladno tudi z prejšnjo reformo trga dela iz leta 2012. S tem smo skušali izboljšati sodelovanje med centralno upravo in regijami. Na to pa še napredek pri izvajanju pobude in jamstev, tako kot je opazila kolegica pred menoj. V Španiji zaostajamo za povprečjem Evropske unije, tako v smislu financiranja kot tudi kritja. Vendar pa menim, da smo precej napredovali leta 2016. Kljub temu je bilo ugotovljeno kritje za starostno skupino od 15. do 29. leta, kot smo to zabeležili februar 2017, 31,9 odstotkov. To je moj izračun, saj zaenkrat nimamo na voljo nobenih uradnih podatkov, vsaj ne po letu 2015. Izračunal sem torej le podatke za te mlade ljudi, ki so bili že uneženi v sistem. Torej ta 32-odstotna stopnja kritja zaostaja za stopnjo iz leta 2015-2015 odstotkov, vendar pa je dvakrat tolikšna kot februarja 2016. Zdi se mi, da se je učinek izvajanja bistveno povečal v letu 2016. Druge statistike so prevzete iz študije Evropske komisije. Regionalne razlike so zelo velike, to je ena glavnih ugotovitev. Stopnja kritja v Navari, v Andalusiji je recimo kritje takšno, druge drugačno, precejšnje razlike torej. Tudi druge kazalnike sem prepisala od študije Evropske komisije. Poraba sredstva znaša skoraj 75 odstotkov, kar je veliko bolje od poprečja na evropski ravni. Na to ponudbe za zaposlitve, tukaj se predvsej razlikujemo od evropskega poprečja, le 31 odstotkov ponudb je ponudb za zaposlitev. Preostalih 70 odstotkov se posvetijo za aktivacijo, za usposabljanje, za nove zaposlitvene priložnosti stopna trajnosti integracije je blizu povprečju Evropske unije, torej 37,7 odstotkov v pozitivni situaciji šest mesecev po izhodu iz scheme za mlade. Kaj so razlogi v ozadju zamud in omejenega izvajanja? Po mojem mnenju gre za izhodično negotovost in zmedo glede tega, kdo naj bi bil upravičen za jamstva in pobude v kontekstu prekrivnih programskih obdobij, pa tudi zaradi poznega sprejemanja izbornih meril za operacije. Vse to je bilo sprejeto maja 2016, kar pomeni, da so številni začasni organi že izvajali ukrepa, ne da bi vedeli, da naj bi bili ti ukrepi upravičeni. Drugi razlog za to, po mojem mnenju, je splošni gospodarski kontekst, fiskalna konsolidacija, ki se je začela uporabljati za politiko trga dela v letih 2014 do 2017 se je proračun posvečen aktivnemu trgu dela zmanjšal za 30 odstotkov in v kontekstu vedno večje brezposobnosti je to pomenilo, da politika za aktivni trg dela in za tiste, ki so si želeli zaposlitve. Te možnosti so se zmanjšale za 68 odstotkov. Per capita v Španiji to pomeni 10 odstotkov tega, kar Danska dodeljuje v smislu obsega sredstva v svoji državi. Tudi dosti manj od tega, kar posveča Francija. Mislim, da v primeru Nemčije je pa še manj. Nemčija približno 30 odstotkov z pobudo nismo mogli pokriti tega upada proračunskih sredstev. Še en razlog za slabo situacijo so omejene zmogljivosti regionalnih javnih storitev. Kot sem omenila, te predstavljajo velik del partnerstva. Vsaj 20 do 50 odstotkov odgovornosti izvajanja pobud in jamstva. Potem pa še premalo inovacij v smislu dejavnosti in preveč osredotočanja na stran ponudbe. Ker ni na voljo dovolj možnosti za zaposlovanje, zaradi visoke stopne izobraževanja prije do večje konkurenčnosti na delovnih mestih, ki zahtevajo visoke kvalifikacije. Zaradi tega se povečujejo tudi prekarne situacije. No, kako se je razvijala situacija z brezposobnostjo mladih v Španiji, upam, da to lahko vidite. Na grafu na levi strani lahko vidimo absolutno evolucijo brezposobnosti v Španiji. To bom skušala prebrati, razložiti. Glavno gotovitev je to, da se je brezposobnost med mladimi povečala za en milijon med letoma 2008 in 2012. Več kot polovica tega milijona mladih je bilo manj izobraženih in v času ukrivanja od leta 2013 do leta 2015 je bilo skoraj 400 mladih brezposobnih manj. Če pa se ogledamo graf na desni, lahko vidimo, da je skoraj 12 milijonov mladih brezposelnih izgubilo službo v prvi fazi gospodarske krize, torej med letom 2008 in 2012. Od leta 2013 naprej do leta 2016. Torej, ob koncu leta pa smo ustvarili le 21 tisoč novih delovnih mest za mlade. Predvsej velike razlike so med regijami, naprimer Kastilja Leon, tam se je zmanjšala brezposobnost med mladimi za 40 odstotkov, v Valenciji le za 6 odstotkov in tako dalje. Potem pa še kakovost delovnih mest, tudi to smo omenjali v študiji. Do delovnih mest dostopa zelo majhen delež mladih brezposobnosti. posebnosti vedno več je tudi začasnih zaposlitev in skladno z nekaterimi raziskavami so tudi plače upadle za 25 odstotkov med mladimi v obdobju 2008 do 2014. Na to pa še glavni izzivi za Španijo. Španija mora izboljšati in ukrepiti fizično in finančno izvajanje pobude za zaposlovanje mladih to ne bi dosegli z oblikovanjem integriranega informacijskega sistema v Španiji. Španija je oblikovala zelo trden integriran sistem, ki pa še ni dokončan. Bistvenega pomena je, da to zaključimo v namen boljše transparentnosti in pa spremljanja. Tudi vsi umestni akteri so pomembni, ki so odločili v tem partnerstvu. Moramo bolje izvajati politiko tudi v regijah, ki zaostajajo povečati moramo tudi zmogljivosti služb z bolj usposobljenim osebem, moramo izvajati tudi veliko več ukrepov na strani povpraševanja. Španija in tudi to je ena večjih razlik v pomerjavi za poprečami Evropske unije, ne investira dovolj v ukrepe na strani povpraševanja. Obenem moramo poštevati tudi potrebe mladih ljudi, ki so na pragu revščine in socialne izključitve z vedno večjimi dejavnostmi za vzpostavljanje stika. Španija pa prav tako morda ne bo mogla absorbirati financiranja v okviru pobude za jamstvo za mlade. pobuda za mlade sestavlja približno 80 odstotkov proračuna za jamstev za mlade v obdobju od 2014 do 2023. Lahko bi prišlo celo do predsečnega zmanjšanja tega proračuna. Za veselje bom odgovorila tudi na vaše komentarje in vprašanje. Najlepša hvala za vprašanje predstavitev teh študij in pa tudi situacije v Španiji. Po dve minuti bodo imeli poročevalci in pa poročevalci v senci. Najprej v imenu ELS, izvolite gospod Tomc. Hvala lepa za besedo, tokrat se oglašam in se zahvaljujem za to poročilo, ki ste ga podali. Res zanimive številke izhajajo iz tega uh, in potem, ko slišimo to, eh, nas lahko prevevajo neki različni občutki o tem, ali je, bila, ali je bil ta program oziroma ta schema uspešna ali ne. Nedvomno smo za reševanje brezposelnosti mladih namenili na nivoju Evrope zelo veliko denarja in kot ugotavljate so države različno izkoristile to ponujeno možnost. seveda ne moremo vedno um, vso odgovornost prevlada, uh, prelagati samo na Evropsko unijo kot tako oziroma institucije Evropske unije, ampak se moramo predvsem vprašati, kako uspešne so bile vlade posameznih držav, kajti od njih je največkrat odvisno, kako implementirajo programe v svoje države zdaj če se pogovarjamo o nadaljevanju oziroma nenadaljevanju tega programa eh, za katerega imamo vsi nekako občutek da bi lahko naredili nekaj več potem je moj odgovor tako na hitro prav gotovo da kajti ta program je ne glede na vse naredil veliko dobrega prinesel veliko veliko eh, učinkov ampak ravno ti izsledki ki ste jih danes prinesli ali pa jih bomo lahko še prebrali pa so tisti ki nam bodo mogoče pomagali da bi v nadaljevanju se obnašali bolj odgovorno da bi bili bolj transparentni in da bi denar eh, uporabljali bolj učinkovito. želela bi opozoriti samo na nekaj to da imamo ta program in da namenimo veliko denarja, je prav, se mi zdi v redu. Ampak vendarle moramo vedeti, da so to samo začasne rešitve. Delovna mesta ne moramo ustvarjati samo za vedno novim denarjem. Delovna mesta ustvarja dobro gospodarstvo. Tako da moramo skrbeti tudi za to. Predvsem pa, da zaključim s tem eh, stavkom predsedojoči, upozorila eh, eh, bi na nekaj. Ne? Ko se konča program, v katerega je, so mladi vključeni, ne, potem nima nekako na trgu več zaposlitve. Ne. ne moramo pristajati na to, da so te službe, ki jih mladi dobivajo po koncu tega programa, prekarne zaposlitve. In temu moramo posvetiti večjo pozornost. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Mislim, da ni več nikogar v imenu SD. Gospod Lebajeva, izvolite. Sem bolje zdaj izgovoril? Najlepša hvala. Čisto na hitro bom to pokomentiral nekaj, kar sem omenila že prej. Ko govorimo o merjenju učinkovitosti, mislim, da moramo razmišljati o dolgoročnih rezultatih. In tukaj me zanima vaše stališče. Vi ste bili na terenu, vi ste si ogledali, kako se tam ukrepi izvajajo, ukrepi v državah članicah. Kako ne torej izmerimo dolgoročne rezultate, tako da ne bomo imeli le kratkoročnih rezultatov? rezultatov. In še drugo vprašanje. Pobuda za zaposlovanje mladih, to je nekaj, kar omenjate kot administrativno breme. Tudi vi, Janja, ste o tem govorili na ta način. Kako bi lahko to praktično gledano spremenili, da bi bilo veliko vlade, da se laže, da zaprosimo za ta sredstva, da upravičenci dostopajo do teh sredstev? Kaj bi bilo bolj praktično? Na koncu moram povedati še to, da moramo biti zelo previdni pri ohranjanju sinergije med vsemi vejami politike Evropske unije. Da ne bomo tukaj govorili le o izobraževanju in zaposlovanju. Celotna politika vezana na mlade mora biti na ustrezen način povezana. Izboljšati je treba celovito situacijo. Pa še zadnje, kar sem želela povdariti. V državah članicah in na regionalni ravni je pomembna tudi pomoč Evropske komisije. Poleg učinkovitega izvajanja ukrepov na nacionalni ravni, in regionalni ravni moramo zagotoviti tudi ustrezno pomoč Evropske komisije, ki mora prispevati k zapolnjevanju vrzeli pri izvajanju. Vendar pa mislim, da Evropska komisija veliko počne v smislu tehnične pomoči v državah, članicah in regijah. Hvala lepa. Merci. Euh, pour les verts, madame. Najlepša hvala v imenu zelenih, gospa Rentke. Najlepša hvala. Tudi jaz se zahvaljujem še tema dvema govornicama. Primeri Španije res kaže na to, da moramo razmišljati o koherentnosti izvajanja politike. Če je prišlo do zmanjšanja te politike v obsegu 68 odstotkov, kar je tudi del tega, da je bila Španija programska država, potem pa imamo še konsolidacijo proračuna, kar pomeni, da krčimo sredstva za tako politiko, po drugi strani pa imamo na to korist, na sredstva Evropske unije, vendar pa ne moremo z njimi zapolniti vrzeli, ki je nastala rano zaradi evropske politike. Potem smo se res znašli v zmedeni situaciji. In tudi z pobudo za zaposlovanje za mlade tega ne bomo rešili, je pa to kritika, ki jo moramo resno upoštevati če si želimo rešiti situacijo zaradi brezpolnosti mladih na jugu, potem moramo ustvariti novo delovno mesto. Brez investicij v enakost in postvarjanje kakovostnih delovnih mest ne bomo mogli mladih spraviti na trg dela. In mislim, da ste na to opomnili tudi, ko je bilo govora o rezultatih v Španiji. Imam vprašanje za obe govornici tudi v povezavi z rezultati izvajanja pobude za zaposlovanje mladih v Evropski uniji. Povedali ste, da potrebujemo dodatne raziskave. Meni se zdi, da glede na te ugotovitve, ki jih imate, ne vidim celovite slike. Toliko je še vprašanj, ki jih nismo razrešili. Kdaj boste imeli bolj celovito sliko za celotno Evropsko unijo in kakšne dodatne raziskave naj bi izvedli z namenom ocenjevanja ne le izvajanja pobude za zaposlovanje mladih nasploh, ampak tudi v smislu najboljših praks. V primeru Španije smo videli, katere so glavne pomankljivosti in izzivi. Mogoče pa naj bi bilo slabo, da bi si ogledali tudi tiste primere, kjer stvari dobro delujejo, tako da bi se druge države lahko od tega kaj naučile. Najlepša hvala. Ni več predstavnika ENF. Gospa Šodrova, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nekaj komentarjev imam pa tudi eno vprašanje obe pobudi, tako pobuda za poslovanje mladih, kot tudi jamstva za mlade, so ustrežno usmerjena na mlade, brezposelne, neaktivne in pa premalo izobražene ljudi. Primer Španije nam kaže, da je usmeritev teh pobud ustrezna. Tega ne smemo podcenjevati, to sta dobra programa, vendar pa so pobude precej razpršene. Če si ogledamo, naprimer, distribucijo podpore za mlade med 17 in 30 letom, naprimer, se tukaj izvajo štiri programi, ki potekajo usporedno. Zato pa imamo še eno čisto novo pobudo, ki je v pripravi. Mislim, da bi morali razmišljati o učinkovitosti celotnega sistema. Naravnanost je že prava, ampak izvajanje je preveč fragmentirano. Te pobude temeljijo na predlogih Evropske komisije in Evropski parlament podpira splošne cilje. Torej, to, da pomagamo državam članicam, da zagotovijo boljše izobraževanje, boljše delovne izkušnje, pa tudi boljši proces pri iskanju zaposlitve. Vendar, orodja, ki jih uporabljamo, bi morali po mojem mnenju bolje usklajevati že na ravni Evropske komisije. Zanima me vaše mnenje tudi glede Evropske enote za solidarnost. Teme programe, ktere budou eh, pa... In jamstvo za mlade ter pobuda za poslovanje mladih. To sta dve struji, ki boste prispevali k izvajanju tega mehanizma. Pa še drugo vprašanje. Omenili ste, da se v Sloveniji izvaja projekt, torej v obsegu sredstev 20 milijonov evrov in 2000 ljudi ne bi pri tem sodelovalo, torej več kot 10 tisoč evrov na udeleženca. To se mi zdi precej rododarno. Ali je to primerno? Merci. Najlepša hvala. Čez približno deset eh, minut bo ste imeli seveda besedo tudi drugi govorniki odprej. Prav gotovo se ne boste mogli odzvati na vsa vprašanja in pripombe. Prosim vas, da nakratko povzamete vaš odgovor, da je v nekaj minutah, tako da bodo tudi drugi strokovnjaki imeli besedo. Izvolite. Thank you very much, chair, and uh, I am a bit in a need Hvala, predsedujoči. No, težko se odločim med vprašanji. Vprašanje glede jej, torej glede te pobude, uh, to lahko predam kolegici, ampak se bom pa samo sredotočil bolj na jamstvo za mlade. Najprej ste omenili to razliko pri izvajanju, pri podatkih, pri jamstvu, sploh stopnja pokritosti in pa uspešen stop, to ste večkrat omenili. Glede, ta pobuda za zaposlovanje mladih je dokaj nova pobuda in zbiranje podatkov je tudi šele komaj na začetku. Torej imamo samo podatke od leta 2014 in 2015 in še nekaj časa potrebujemo, da bodo podatki bolj zanesljivi. Ampak vseeno je res, da napredek ni zanesljiv enakomeren. Je pa tudi res, da so situacije zelo raznolike po državah članicah. Glede stopne pokritosti in pa stopne izstopov, tukaj vidimo, da nekatere države so se odločile, da pokrijo več mladih, ampak potem morda uspešnost. Uh, po številu morda manjša. Nekatere druge države so najprej to jamstvo ponudile samo majhnemu številu nicev, ampak so pa uspele potem doseči boljše rezultate, večjo uspešnost. To smo večkrat videli pri zbiranju podatkov. Potem naprej. Specifični programi pri jamstvu za mlade, dejali ste, da nekateri niso vedno učinkoviti ali pa inovativni. Vprašali ste, ali je mogoče črtati nekatere programe. No, gledajte, pri jamstvu smo se skozi v stiku z državami članicami, preko Evropskega semestra in pa EMK, eh, pa tudi sicer imamo tudi sodelovanje na ravni koordinatorjev, delno skupin, in tam včasih povemo državam članicam, kakšne so informacije, ko vidimo, da je treba določene programe spremeniti. No, vseeno pa ne bom rekel, da komisija lahko kar odpravi program, ampak lahko pa svetuje državam, da izboljšajo programe. Potem še vprašanje o tem, kako merimo trajnost teh ponudb iz jamstva za mlade, sploh ponudb za zaposlovanje. Ta je najbolj priljubljena pobuda. No, imamo podatke o nadaljem spremljanju. Torej, pri tem izbiranju podatkov smo prišli do podatkov o tem, kaj se zgodi s temi mladimi, ki prezamejo to pobudo. In kaj z njimi 6, 12 in 18 mesecev po tem, ko prevzamejo to možnost. Sedaj smo komaj na začetku izvajanja, zato imamo podatke samo za 6 mesecev zaenkrat, ampak čas teče in sedaj čez nekaj časa bomo imeli več konkretnih podatkov za daljši rok. In potem bomo videli, v kakšni meri so ti programi trajnostni in vzdržni na daljši rok. Potem naprej ali so delovna mesta takšna, da so pogoji dela dobri, to je zelo pomembno vprašanje. In v tej fazi moram reči, da ne vemo. In zato sem tudi dejal, da je zelo pomembno, da se pogovorimo z državami o kakovosti, torej kako zagotoviti kakovost teh ponudb. Komisija že dela skupaj z ILOM, torej Mednarodno organizacijo za delo, da se pripravi definicija glede kakovosti teh ponudb, prav tako pa tudi razmišljamo o možnosti, da bi govorili o kakovostih v EMK-u, torej v odboru za zaposlovanje. No, ampak masika bo tukaj odvisno od stališč držav članic. Potem, ali obstajajo dobre, najboljše prakse, ne vem, koliko časa imam. Ne, veliko, vam je še zmakalo časa, pravi predsednik. V redu, potem pa samo na kratko za konec. Torej, starostno mojitev države se lahko o tem odločijo in polovica se je odločila, da gre vse do 29 let, torej to jamstvo um, velja za ljudi do 29 let, tukaj se komisija ne želi vmešavati v to. In še nekaj za konec. Vprašali ste, ali naj torej, uh, črtamo pripravništvo, ker to se stala samo 20 odstotkov. No, tudi tukaj gre za samo zbiranje podatkov v nekaterih državah. Uh, se pripravništvo drugače obravnava um, torej včasih um, ni čisto jasno, točno, kaj so zaposlitve, pa kaj so pripravništva. Ampak na vsak način pripravništva ne bomo črtali, vsaj to ni naš namen. Sedaj pa dajem besedo kolegicam. Hvala. Bom poskušala pokriti teh pet vprašanj in pripomp. Najprej merjene učinkovitosti in pa dolgoročnih rezultatov, tako kot pri torej, jamstvu moramo misliti na daljši rok ali pa na srednji rok. Imamo ti kazalnik na srednji rok, torej šest mesecev po pobudi. Veliko držav želi izboljšati ocene o učinku teh posredovanj, torej želijo vzpostaviti skupine za nadzor in podobno. To je pomembno. Prav tako pa ne smemo pozabiti v več državah. Podatki niso ustrezno zbrani za takšne evalvacije, in nima smisla ničesar siliti, ampak če obstajajo, mislim, da so to dobre ocene z rezultate. Potem naprej, kaj bi lahko spremenili, da bo manj upravnega bremena? Tukaj bi menila dvoje kot prvo, to, kar sem že prej povedala v sklepih. Če bi to bolje uskladili z ESF-em, bi bilo to dobro, kaj ti upravni organi in pa organi za izvajanje torej bi delovali sočasno. Sistem za spremljanje, za dobavo bi se lahko uskladil vsega, Eh, glede na časovnico in potem bilo manj upravnega bremena za vse, za te, ki to zagotavljajo na koncu. In še nekaj, kako se dokaže upravičenost mladih, tudi pri Španiji smo slišali podobne primere, tudi v Angliji podobno, namreč veliko ponudnikov meni, da mora zagotoviti jasno, dokazno gradivo za prebivanje, ali pa za obstoj izobraževanja v sposobljenosti, ampak tukaj je fleksibilnost kar velika. Mislim, da je tudi na plečih komisije ali pa upravnih organov, da se tudi lahko uporablja um, bolj mehko dokazno gradivo. To torej, je potem, ali lahko pridemo od boljše slike. Uh, maja, junija bomo dobili podatke za 2016 leto. Ne vem, ali bo to na voljo vam, ampak um, komisija bo dobila to takrat v tistem mesecu. Uh, čez par mesecev in potem bomo imeli pregled za 2015 in 2016 in tudi na boljše prakse. Evalvacija um, torej bo na vrstu šele um, leta 2018, ko program že je končan in takrat bomo dobili informacije o dobrih praksah, ampak mislim, da bomo lahko nekatere stvari izvedeli že pred tem letom 2018. Glede Evropske solidarnostne enote nimam veliko informacij, dvomim, Torej, če bo pobuda ostala za ta mandat, potem ne vem, kako bi to lahko kombinirali, kombinirali z solidarnostno enoto, kajti v bistvu ne bi sredstva že namenili, vsaj v teoriji, ne bi bilo to že načrtovano, zato ne vem, kako bi lahko to povezali. Lahko komisija morda tukaj še kaj doda. In potem še za konec, ali se sredstva ustrezno razporedijo po podatkih po prebivalcih per capita, pač odvisno od posameznika nekateri mladi so zelo daleč od trga dela in pri njih moraš vlagati več sredstev kot pa, ne vem, tisoč evrov na osebo. Pač odvisno od ukrepa, odvisno od ciljne skupine. Naprimer, pri um, ljudeh s posebnimi potrebami je stvar lahko predvsej draga. Hvala. Še dve minuti, ja. Hvala. Glede te doslednosti med politikami in rezultati per capita in pa 68 odstotkov pri financiranju jeja in pa jamstva. Ja, gledajte, službe za poslovanje so imeli velike težave nekaj let nazaj. Vse tako se nam zdelo in prav zato smo imeli zelo slab začetek. Potem smo slišali, da moramo ustvariti delovna mesta. Polnico v Španiji ima visoko izobrazbo in nima smisla, da jih še potem kar usposabljamo, vedno znova jih izobražujemo. To je za njih frustracija. In kot rečeno, tukaj je na voljo zelo malo delovnih mest za njih in za delovno mesto gre. No, ampak obstaja pa tvegane v Španiji in sicer zelo pogosto se v Španiji zgodi, da imamo določene spodbude za zaposlovanje, ampak da potem to gre na račun eh, določenih socialnih dodatkov za mlade, za starejše, za nekvalificirane in za druge skupine. In te spodbude niso bile produktivne do sedaj. Zato moramo razmisliti o tem, kako bi to izboljšali tudi ti dodatki, subvencije za uh, boljše plače, gledajte, tudi tukaj mislim, da bi lahko stvari izboljšali. Pri teh ne vem, kaj lahko dosežemo pri teh subvencijah za plače. Tukaj v bistvu potem samo subvencioniramo podjetja, da najamejo cenejšo delovno silo. Potem druge raziskave, gledajte, pri Španiji bi šli na regionalno raven kajti tukaj je veliko odličnih praks. V Kataloniji, naprimer, bila sem tam in tam so res ciljno usmerjeni na mlade in delajo z lokalnimi organi, nevladnimi organizacijami in tako dalje. In to je res odlično delo. In lahko bi še marsikaj izboljšali v prihodnosti. Predvsem pa mislim, da je preglednost zelo, zelo pomembna. Ne vem iz katerega razloga, ampak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 tukaj imamo različne interese in skupne točke na ravni Evropske unije. Res hvala lepa vsem za sodelovanje, sploh tematskemu oddelku, ki bo pripravil dokument, ki bo povzel vsa ta razmišljena in pa prispevke, ki smo slišali danes popovdne. Hvala lepa tudi vsem govorcem, eh, generalni direkciji, komisije in strokovnjakom niste imeli za dosti časa, se opračujem, ampak tako je pač uh, vedno. Hvala lepa tudi kolegom, poslancem, stoh tistim, ki ste ostali do konca. Res, hvala lepa vam in hvala lepa tudi domačem uh, za pomoč pri tem delu. 3. aprila bo še izredno srečanje v Strasburu. In 11. in 12. aprila tukaj v Bruslu še naslednji dogodek. Sedaj pa hvala lepa in lep dan.